glede predlogov sprememb, ker jih imamo res veliko. Ampak dobro, sedaj ustno vprašanje, kar zadeva spodbujanje demokracije v zunanjih odnosih. Najprej pripravljalci mnenja, gospa Hautala, za dve minuti beseda je vaša. Kitos, rova puhemies. Um, olen erittäin ilahtunut. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko veselje mi je, da je švedsko predsedstvo reklo, da moramo spodbujanje eh, demokracije obravnavati kot eh, prednostno nalogo v zunanjih odnosih. To je del švedskega programa. Ker sem pod predsednika, pod, predsednica pododbora za človekove pravice, lahko povem, da so človekove pravice nedeljive. Imamo kar nekaj opredelitev demokracije in uh, Lahko povem, da tukaj veliko krat govorimo o človekovih pravicah na različne načine. Leta 2005 smo opredelili demokracijo znotraj Združenih narodov in takrat so Združeni narodi rekli, da tukaj sodijo recimo načela pravne države, eh, transparentnost, medijske svoboščine in še bi lahko naštevali. To so pravzaprav bistvene sestavine demokracije. Človekove pravice so tako bistven del demokracije. Evropska unija ima nabor orodji, eh, številna orodja imamo, če naj bi spodbujali demokracijo. Recimo imamo razvojno politiko, skupno zunanjo in varnostno politiko. Potem vodimo dialog z družimi državami imamo tudi opozovalne misije, kar zadeva volitve. Potem pa imamo številne programe znotraj mednarodnih forumov. Ampak kar nekaj primerov je, ko moramo pravzaprav razmišljati tudi o negativnih vidikih tega projekta. Ministrica Malstrom, želim vas opozoriti na eno stvar. Svet za splošne in zunanje zadeve bo govoril o tem, da naj bi odpravili embargo na orožje z Uzbekistanom. O tem naj bi se pogovarjali naslednji teden. Ampak meni se zdi, da je to napačno sporočilo. Vsi dokazi to potrjujejo. Zakaj? Uzbekistan ni upošteval zahteve mednarodne skupnosti. Ravno tako je Evropska unija pozvala vse akterje, da bi videli, kaj se je dejansko zgodilo v tragičnih dogodkih v Andužanu, ampak Uzbekistan se na to ni odzval. Zato ne vem, zakaj bi kar naenkrat odpravili embargo. Ko pa govorim o demokraciji, lahko povem, da to ni nekakšen izvozni produkt. In eh, demokracijo ne moreš kar tako zasaditi v drugi državi. Zato moramo pritegniti civilno družbo. Demokracija raste, ampak tukaj moramo predvsem vključiti bazo ljudi. Ravno zato se mi zdi, da je Rusija naša partnerica, ampak sistematično zavrača civilni družbi oziroma nevladnim organizacijam, da bi imeli dostop do dialoga med Evropsko unijo in Rusijo. Ampak eh, mi se moramo odzvati. Naj povem še naslednje. Spodbujanje demokracije mora biti prednostna naloga, ko govorim o razvojnih prednostnih nalogah, kar pomeni, da potrebujemo dodatna finančna sredstva. Tudi ko govorim o instrumentu za človekove pravice, mislim, da je preveč skromen in da ga moramo okrepiti. Gospa želi za dve minuti 30. Merci, madame le président. Hvala lepa. Spoštovana predsedujoča, predsedujoča svetu, komisar, kolegi. Demokracija in eh, človekove pravice so med seboj neločljivo povezane. Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih sloboščin je tisto, ki nam dovoljuje, da ocen, ocenimo režim kot demokratičen. Zato bi morali pozdraviti dejstvo, da je 19. maja svet eh, sprejel sklep, da bi morala Evropska unija imeti bolj konsistenten eh, pristop k tem zadevam. Do sedaj je bilo to precej neprimerno. Izraelsko-palestinski konflikt je zelo jasen primer tega. Imeli smo misijo za opazovanje palestinskih uh, volitev leta 2006, ki so prepoznale legitimnost rezultatov, vendar pa je Evropska unija samo bojkotirala vlado, ki je rezultirala iz tega, kakor so tudi blokirali vlado nacionalne enotnosti, ki je bila oblikovana potem, da bi se rešili zapletene situacije. Kje je tukaj konsistenca in kredibilnost? Ko odločitve Evropske unije niso v skladu z načeli, ki jih spodbujamo in kaj lahko povemo oziroma kako naj bodo naši sklepi pravilni in usklajeni. Če bi vsi podprli naša prizadevanja, potem bi bil to bistven korak eh, nasproti miru. Sedaj pa so ta upanja uničena zaradi um, tega, ker Evropska unija ne spoštuje svojih lastnih vrednot. To, da, opazuje, to, da pošilja misije za opazovanje volitev, ni dovolj. Še zlasti, če potem nočemo sprejeti rezultatov teh volitev. Moramo biti dosledni in moramo vzpostaviti takšen eh, pristop ki bo odpravil te probleme. Sprejeti moramo akcijski program za resnično strategijo za človekove pravice, ki bi ga potem izvajali na vseh ravnih Evropske unije. Moramo jasno izraziti naše prednostne naloge in jih moramo vključiti v vse naše instrumente, ki imajo praviti za zunanje političnim delovanjem, za človekovimi pravicami in vsem ostalim načelom, ki veljajo za tretje države, ker Evropska unija opazuje volitve, tako da lahko zagotovimo več stranskost in to, da je civilna družba dolgoročno vključena. Kakšne so naše zahteve v povezavi z izvajanjem oziroma vzpostavitvijo neodvisnega pravosodja in vlade, ki bi se odzivala na potrebe svojih državljanov? Kulturni tokovi včasih zamenjujejo človekove pravice in to ni dobro te moramo razjasniti, če želimo, da bo Evropska unija verodostojna in da bodo ljudje spoštovali njene vrednote. Hvala lepa v imenu sveta, gospa Malstrom. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani poslanci. Ko govorimo o razvoju, je pojem revščina definiran z različnimi razsežnostmi. Gre za razmerja moči in brez svobode je takšen razvoj oviran in svobode brez uh, demokracije ni. Zato ni razvoja brez miru. Zato moramo popolnoma spoštovati človekove pravice. Vsi ti pojmi so med seboj tesno povezani in potrebujemo vseobsegajoč okvir zato, da bomo lahko na pravilen način izgradili demokracijo. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za njegovo podporo pri teh naših prizadevanjih. Po sedmih letih dela kot poslanka dobro vem, kako zelo se parlament zauzema za izgradnjo demokracije v okviru zunanih odnosov Evropske unije. Ta pobuda izhaja iz eh, češkega in švedskega predsedstva. In uh, zato sem o tem razpravljal tudi za mojo kolegico Gornelo Carson. Ta pobuda izhaja iz tega, da je izgradnja demokracije ključen dejavnik, ko gre za sodelovanje z tretjimi državami, pa tudi, ko gre za skupno zunanje in varnostno politiko. Želimo pa iti tudi dlje, dlje. želimo biti globalni akter. Za 27 državami članicami je Evropska unija eden izmed glavnih eh, akterjev, ko gre za izgradnjo demokracije in eh, spodbujanje te izgradnje v zonanih odnosih. Upam, da bodo naše pobude tudi spodbuda za naše partnerje posod po svetu. Seveda pa si želimo pragmatične pobude. Želimo zagotoviti, da bomo učinkovito izrabili vse tiste inštrumente, ki so nam razpolago v okviru sodnih in političnih institucij v Evropski uniji ne izhajamo eh, iz eh, ničle, veliko smo že dosegli. Naše izkušnje na drugih področjih, torej na zunanje političnem področju, nam lahko pomagajo. Tudi prispevki eh, držav v razvoju in tudi izkušnje iz eh, azijskih držav so v tem smislu pomembne in eh, tvorijo del evropske strategije. Seveda pa so možne izboljšave in tudi nujne so. Lahko naredimo še več in to lahko naredimo še bolje. Potrebujemo političen okvir, potrebujemo ustrezen instrument, potrebujemo raznolike instrumente, ki bodo usporedni, ki se bodo dopolnjevali in ki bodo dobro usklajeni in to bo povečalo našo učinkovitost. To seveda pomeni tudi to, da se prizadevamo za verodostojnost našega dela. Novi inštrumenti so potrebni. Če teh ne bomo vzpostavili, bomo škodovali razvoju demokracije kako želimo postopati. Že obstoječe inštrumente želimo dobro izkoristiti. Vemo, da poznamo tudi kar nekaj eh, zgodb o uspehu, naprimer naše, naša prizadevanja na Zahodnem Balkanu so takšna. Inštrumenti iz prvega in tretjega stebra pomenijo, da smo pomagali pri izgradnji institucij in to je dobro izhodišče za demokracijo. Na ta način ustvarjamo tudi boljšo povezanost med posameznimi inštrumenti Evropske unije. Moramo pa biti tudi skromni. Izzivi so izredno veliki. Moramo uvesti nove vidike govorimo o človekovih pravicah in govorimo o demokraciji, ki jih, lahko, ki jih želimo spodbujati v odnosih z našimi partnerji. Želimo pa nadaljevati to, kar je uvedlo češko predsedstvo. Takrat smo imeli celo lastno konferenco na temo izgradnje demokracije. Imamo tudi zanimivo poročilo o Mednarodnem inštitutu za izgradnjo demokracije, In um, tudi tukaj obstajajo številni zanimivi pristopi. Postopek. Torej, um, veliko težo smo dali vprašanjem človekovih pravic. Delo poteka usporedno. Mi delamo. Ett av de förslag som diskuteras är behovet av landspecifika ansatser som tar sin utgångspunkt in seveda tudi pristopi, ki so prilagojeni posameznim državam. Posamezno moramo analizirati razmere v določenih državah in skupaj moramo spodbujati razvoj demokracije. Partnerstva moramo izgraditi na podlagi posvetovanj, del dialoga, In tudi izgradnja demokracije sama mora postati samostojna tema in to moramo potem boljše usklajevati. Evropska unija podpira tudi postopke volitev oziroma spremlja volitve posod po svetu. Skrbi nas tudi to, da v vsakem sodnem procesu pregledamo tudi, kakšni so politični vidiki, opazujemo volitve, pa tudi to, kar se dogaja po in pred volitvami. Ne morem dovolj opozarjati na to, kako pomembna je vloga evropskih parlamentov in kako pomembna je vloga nacionalnih parlamentov pri procesu izgradnje demokracije. Te možnosti moramo polno izkoristiti. Upamo, da bo Lizbonska pogodba že kmalo stopila v veljavo, In to bo potem pomenilo, da bomo dobili učinkovitejšo Evropsko unijo in da bo Evropska unija lahko mednarodno nastopila kot močnejši igralec, tudi v zunanjih odnosih. Zunanja politika Evropske unije bo bolje usklajena, pa tudi delo sveta, komisije in parlamenta bo bolje usklajeno. Računamo na to, da bo Evropska unija še bolje spodbujala razvoj v tretjih državah s pomočjo Lizbonske pogodbe. Demokratična država, ki ne more zagotoviti pravic svojih državljanov, zbuja nelagodje. S tem vlade izgubljajo legitimnost in tudi politično podporo. Zahvaljujem se poslancem v Evropskem parlamentu za pritisk, ki so ga izvali na tem področju po zakonodajni poti, skozi stike z parlamenti iz drugih držav, kot eh, opazovalci volitev in tudi kot koordinatorji so poslanci odigrali pomembno vlogo v teh vprašanjih in upamo, da bo Evropski parlament še naprej uresničeval to vlogo. Hvala lepa, gospa Malstrom. Kolega Salafranke še ni v dvorani, zato ima besedo v imenu naprednega zavezništva social, socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, besedo gospode Kajzer. Hvala lepa. Želimo spodbujati demokracijo, tako da spodbujamo civilno družbo in da se borimo proti eh, revščini, socialni izključenosti in izkoriščanju žensk seveda ne moremo demokracije doseči z tanki in z bombami, čeprav so nekatere države trpele zaradi to vrstnih tako imenovanih rešitev. Eh, Evropska unija mora uresničiti svojo vlogo s pomočjo eh, svojih finančnih inštrumentov, pobud na področju človekovih pravic, kar je sicer nov inštrument, ampak veliko obljublja. Nevladne organizacije tudi ne morejo izvajati projektov, če nimajo podpore svojih vlad, zato je tudi to pomembno. In prav tako imamo omejen proračun za to vrstni inštrumente in tudi za opazovanje volitev. To so bistvene misije, ki so v okviru desetih let lahko izboljšale svojo urednost. Evropski parlament je že zaprosil za več sredstev, za več spremljanja tudi po volitev in zato se zahvaljujem tudi gospe Malstrom. Zagotovili smo tudi več politične koherence in doslednosti, ko gre za ugotavljanje legitimnosti volitev. Eh, podpiram to, kar je povedala gospa Žoli o teh misijah. Ni običajno, da država, ki Eh, država, ki želi biti demokratična tudi v volitvah, da ta ne spoštuje potem človekovih pravic. To ne gre. Demokracija je draga in zato potrebujemo tudi sredstva, zato da, bo, eh, zato da bo lahko naši inštrumenti ustrezno izvajani. Hvala lepa. Naslednji je gospod Gören za dve minuti. Predsednik, je demokracija brez svobode? Ne. Hvala lepa. Ali obstaja demokracija brez eh, svobode? Ne. Ali imamo svobodo brez zakona? Seveda ne. To nas vrne k človekovim pravicam, ki so predmet današnje razprave. Tisti, ki živijo v absolutni revščini, nimajo svobode, saj ne morejo izbirati med različnimi možnostmi. Revščina je torej sinonim z uh, Eh, z odsotnostjo svobode. Zato obstaja močna korelacija med eh, svobodo, demokracijo in človekovimi pravicami. In zato nas ne preseneča, da v osnovnem besedilu, ki ureja odnose z tretjimi državami, da vidimo reference na to temo. Torej, eh, sporazumi s Kotonuja imajo klauzulo o človekovih pravicah tudi v okviru dialoga z državami AKP. V imenu promocije demokracije lahko torej postavljamo najrazličnejša osnovna vprašanja in eh, države morajo izpolnjevati ustrezne pogoje. In to me privede do zaključka, da demokracija ni nujno izvor razvoja, ampak je pogosto rezultat razvoja. Partnerstvo med EU in tretjimi državami tega ne more ignorirati potrebujemo zaveze, zato da bomo lahko napredovali, prav tako pa potrebujemo potrpežljivost. Številne države eh, so se zdaj odločile za pot eh, demokracije in Evropska unija bo spremljala te procese s pomočjo strategije, ki želi izničiti revščino, ki želi spodbujati človekove pravice, demokratična načela in vladavino prava. To je nekaj, kar smo. Uh, čemu smo bili priča tudi v preteklosti, kar smo dosegli v preteklosti, kljub težavam, s katerimi smo se soočali. Pripričam sem, da je to preizkušena metoda in da nam mora biti vodilo tudi pri naših prihodnih dejanjih. Hvala lepa. Naslednji je Richard Howitz za eno minuto. Hvala lepa. Demokratizacija je miroljubni proces, ki upošteva upravljanje za močjo v družbi, pa tudi spoštovanje človekovih pravic. To, da podpiramo demokracijo, so naši zunanje politični cili, zato da preprečujemo konflikte in preprečujemo revščine. Zato sem vesel, da sem lahko vložil amantma, eh, kjer zahtevam demokratizacijo in konsensus in želim tudi čestitati švedskemu predsedstvu za njegovo pobudo v tem smislu. Menim, da mora demokracija eh, biti del vseh eh, evropskih politik, vizavi tretjim državam. In zato obsojam skupino konzervativcev in eh, um, reformistov, ki eh, nasprotujejo desetemu odstavku, eh, ki meni, da lahko zatisnemo oko, ko gre za nedemokratične države, če nam to koristi. To ne gre. Gre za več kot za dejanja, gre za to, da izgrajujemo večstransko civilno družbo in zato bi morala Evropska unija spodbujati nevladne organizacije, morala bi eh, spodbujati vključevanje marginaliziranih skupin, morala bi eh, omogočati eh, svobodno izražanje, usposabljanje in morala bi okrepiti politične, politične stranke. To pomeni, da spodbujamo civilno družbo. Hvala lepa. Hvala, gospod Hovic. Sedaj pa postopek HDI. Vidim gospod Andrej Kijene, ki se je javila k besedi. Predsedujoči, gospa uh, ministrica, rada bi govorila o izgradnji demokracije, ko gre za naše vzhodne sosede. V zadnjih letih smo doživeli stagnacijo in uh, korake nazaj, ko gre za demokratične standarde v teh državah. Uh, pogledamo, če, pogled, če pogledamo naprimer Gruzijo ali Moldovo, so to najbolj problematične države. Hrtenica vsakršne koli demokracije je dobro delujoča civilna družba. Ta pa je odsotna v vseh naših vzhodnih sosedah. Rada bi čestitala švedski predsedujoči državi, ki je mm, bila ena izmed pobudnic za vzhodno evropsko partnerstvo. To partnerstvo ima potencial, da približa naše vzhodne partnerje bliže Evropski uniji in upam, da bo to v marsikaterem vidiku odpravilo pomankljivosti v vzhodnih državah in da bodo dobile ustrezne pobude za to, da bodo poduzele potrebne in dogoročne reforme. Moje dodatno vprašanje je naslednje. Kakšno je stališče sveta v tem smislu? Uh, kak, kaj načrtujete? Ali bomo bolj resno nastopili za to, da bi zagotovili, da se spoštuje demokracija v tej regiji in v nekaterih tudi drugih problematičnih regijah? Hvala lepa, gospa Hautala. Se dodatno vprašanje, prosim. Hvala. Eh, ni, arvoisa puhemies, haluaisin vielä rouva... Gospod predsedajoči, Gospod Malmström, želim vprašati naslednje. Mislim, da je ena od naših slabosti kot unije pri prizadevanjih za človekove pravice in demokracijo, je naslednja. Države članice imajo pogosto nasprotne si ambicije. Omenila sem embargo na orožje za Uzbekistan. Na tem področju si države članice niso edine. Kako lahko imamo skupno politiko? In naslednja točka. Uzbekistan je dober primer države, ki lahko reče, poslušajte, vi evropejci, vam ne, nam ne morete govoriti o demokraciji in človekovih pravicah, kajti vi imate sami težave z demokracijo in človekovimi pravicami. Kako bi se lahko izognili tem dvojnim standardom? Pogosto kažemo s prstom na druge države, sami pa ne pometemo pred svojim pragom. kaj bomo storili glede tega? Hvala. Še kdo želi spregovoriti? Nihče. Dobro, v tem primeru prosim gospod Malstrom, da odgovori. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala tudi poslancem, eh, da eh, se tako močno angažirajo za to vprašanje. Eh, zelo pomembno je omestiti vprašanje demokracije v evropski zunani politiki. To je še posebej pomembno v sedanji eh, gospodarski krizi, da tega ne pozabimo, kajti mnoge države eh, v razvoju so zelo eh, prizadete. Recesija pomeni tudi eh, veliko socialnih nemirov in mnoge stvari se lahko obrnejo zelo na slabo stran. Zato je zelo pomembno, da obstajajo dobre demokratične institucije in močna civilna družba. Eh, kar zadeva vzhodno partnerstvo, lahko rečem, da je to pomemben instrument za krepitev demokracije in zelo trdo delamo na tem. Za decembra je predvideno zasedanje zunanih ministrov in tudi na začetku leta se bomo intenzivno ukvarjali s tem. Eh, kajti imamo tudi neposredno sosedstvo s temi državami. Eh, in potem vaše vprašanje glede Uzbekistana. No, to je seveda težko vprašanje. Položaj človekovih pravic tam nikakor ni zadovoljiv. In eh, svet tu nima enotnega mnenja. E, cilj pa vsekakor zasledujemo. In e, upam, da se bomo lahko močneje angažirali na ta način, e, da se bomo stalno ukvarjali s to temo in razmišljali o tem, kakšne odnose naj bi imeli z Uzbekistanom. Morda obstajajo še druge stvari, ki lahko bolje učinkujejo eh, kot pa embargo na orožje. To je pravzaprav bolj simboličen ukrep, ampak kot že rečeno, eh, potrebujemo soglasje in tega ni. EU eh, e mora seveda nastopati verodostojno, ko govorimo o človekovih pravicah in o demokraciji in to pomeni, da moramo biti tudi notranje močni. Seveda obstajajo pomankljivosti, jasno obstajajo vrzeli in pomankljivosti in iz tega razloga moramo nenehno delati na tem, zato da nas vendelujemo verodostojno. Zahvaljujem se za to razpravo in tudi za resolucijo, ki se mi zdi odlična in ki popolnoma ustreza temu, kar si predstavlja švedsko predsedstvo in upam, da bomo to eh, lahko novembra na zasedanju sveta tudi predrožili in veselimo se že nadaljnega sodelovanja v tej smeri z Evropskim parlamentom. Hvala. Hvala lepa. Razprave v zvezi s to točko je konec. Nanoptis.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 Sedaj bomo začeli z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer čas za vprašanje komisiji.